govorili o kaznovanju šibanjem v Maleziji. Najprej bojo spregovorili avtori resolucije, kolegica Vajler ima minuto in pol. Gospod predsedujoči, spoštovana komisija, drage kolegice in kolegi. Malezija je navdihujoča država z veliko tradicijo in kulturnim bogatstvom. Kot članica delegacije ASEAN smo pogosto doživeli kako hitro in osupljivo je ta država rasla, tudi vedno večja gospodarska moč, ki izhaja iz tega oziroma ki vodi do tega, da Malezija sodi med prvih deset eh, na lestvici najhitreje rastočih držav, je omembe vredna. In zato želim za našo poslansko skupino in tudi za vse ostale, ki so, so podpisniki resoluciji, da nam je popolnoma nerazumljivo, da še vedno izvaja Malezija to zelo staro prakso, ki izhaja tam iz kolonialnega časa, pri nas pa iz sred, srednjega veka. In ta kritika prihaja tudi iz Malezije same, ne samo z naše strani. Krši vsa pravila mednarodnega prava in pravil Združenega naroda in mislimo, da se mora hitro nekaj spremeniti. Z veseljem smo si ogledali listino držav ASEAN, kjer je v večjih um, členih in v preambuli vedno znova citirano, da je promocija in um, zaščita človekovih pravic med uh, prioritetami listine ASEAN, med katere sodi tudi Malezija. Malezija se je zavezala za človekove, uh, za človekove pravice mednarodno pravo, ampak tudi ta prepoved te kazni sodi med te standarde in to bomo vedno znova ponavljali, kadar bomo tam in to bo tudi naš parlament z to resolucijo ponovno podaril. Hvala. Hvala lepa, kolegica Vajler. Kolegica Šake ima eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči in kolegice. Šibanje je oblika kaznovanja, ki se pogosto izvaja v Maleziji in zato nas mora skrbeti. Na deset tisoče ljudi so podvrženi to vržnemu kaznovanju, vključno za priseljenci in število raste. Malezija je tudi podvržena 88. resoluciji Združenih narodov, kjer piše, da se priseljencev ne sme kaznovati za šibanjem oziroma z mučenjem priseljenci pa ni, ne dobijo pojasnil o njihovih pravicah in tudi ne dobijo sodne oziroma pravne pomoči. 8 tisoč eh, pravnikov se je združilo v Maleziji in pozvalo k ukinitvi tovrstnega kaznovanja in tudi pozvali smo k moratorju tovrstnega kaznovanja in drugega mučenja pri izvajanju zakonodaje. Uh, Vlada v Maleziji bi morala izvesti ustrezne spremembe za, v teh zakonih, ki bi preprečevali to vrstno kaznovanje. Hvala lepa, gospa Šake, sedaj pa gospa Loh, biler minuto in pol. Hvala predsedujoči. S to resolucijo obsojamo uporabo šibanja v Maleziji kaznovanja šibanja ne velja razumeti kot staromoden eh, instrument vzgoje, ampak kot strahotna, eh, ponižujoča kazen, kot je prepovedana tudi v konvenciji proti mučenju. Kdor o tem dvomi naj si ogleda video posnetek praktičnega izvajanja tega kaznovanja in eh, Te slike so ravno tako grozne kot druge oblike kaznovanja. Pri najmanj 66 odstotkov kaznivih dejanj se uporabi to vrstno kaznovanje in eh, vsako leto se več tisoč, deset tisoč ljudi kaznuje v uh, za, zaporih. Poleg tega pa so to kazen razširili tudi na priseljence, ki pri, eh, potujejo brez dokumentov in na odvisnike od mamil. Tako se ocenjuje, da je prizadetih 350 do 900 tisoč ljudi in zato od malezijske vlade nujno zahtevamo, da opustijo to kruto in ponižujočo kaznovanje in srednjeročno spremenijo ustrezne zakone v zvezi s tem. Malezija je članica Združenih narodov in v svetu človekovih pravic Združenih narodov in eh, da, tudi ta se je izrekel za to, da se to vrstna kaznovanja, eh, da so enaka mučenju in so zato prepovedana. Malezija naj ostane v tem gremiju, ampak naj tudi izvaja načela, ki so tam zasidrana. Hvala. Hvala, kolegica Lohbiler. Sedaj pa gospod Tenok, ena minuta. Hvala. Malezija bi lahko bila pomembna zaveznica za Evropsko unijo, saj se je zelo razvila v preteklih letih in ima zelo razvito gospodarstvo žalost, na žalost pa človekove pravice niso tako razvite in eh, ne, vem, zakaj smo samo Malezijo tukaj izpostavili. Tukaj gre za um, večinoma muslimansko prebivalstvo, kjer to vrstno kaznovanje uh, sodi k tradiciji. Seveda je šibanje relativno šipko kaznovanje, če vsi uh, ogledamo nekatere druge brutalne načine kaznovanja v drugih muslimanskih državah, kot je kamenjanje in tudi obglavitev. Lahko pa bi si pogledali tudi recimo Singapur ki so, je soseda od Malezije in tudi uporablja šibanje in tudi druge države, ki prejemajo pomoč iz Evropske unije, so ravno tako uvedli šibanje v svoje zakonodaji. V državah članicah Evropske unije so takšna kaznovanja prepovedana in upajmo, da bo Malezija sledila, ampak šibanje je prepovedano v skladu z mednarodnim eh, pravu in to je tudi izpostavljeno v resoluciji. Hvala. Hvala lepa, kolega Tenok. Naslednja ena minuta, kolega Posald. Gospod predsedujoči, če imaš nekoga rad, potem imaš posebne zahteve do njega in tako je tudi v odnosu med državami, države, s katerimi smo tesno povezani. Uh, ne sodijo v isto kategorijo kot kakšne druge grozljive diktature na drugih celinah. Malezija je dragocen in tesen partner Evropske unije. Njegova ustava je v marsičem zgled za evropske ustave in zato resno jemljamo to, kar se dogaja v Maleziji. In spoštovani kolega Tenok, kaznovanje s šibanjem ni uvedel šarija, ampak, uvedla šarija, ampak ter nekdanja kol, britanska kolonijska sila. In ker britanske kolonijske sile ni več in ker se tudi Velika Britanija spreobrnila, se mora spreobrniti tudi Malezija in skušati odpraviti to barbarsko kaznovanje, ki krši človekove pravice in pa mednarodno pravo. Povedati moram jasno in glasno, Malezija je država tolerance med različnimi narodnimi skupnostmi in verskimi skupnostmi že desetletja in na tej poti mora ostati, na tej poti bo ostala kot posebno tesen partner Evropske unije, ki mu mora uspeti premagati to barbarsko obliko kaznovanja. Hvala lepa. Gospod Tenok eh, se javlja z modro kartico. Izvolite. Rad bi vprašal nekaj gospoda Poselta, ki ga zelo spoštujem. Nisem eh, strokovnjak za mednarodno pravo in ne vidim dokaza, da mednarodno pravo prepoveduje šibanje. Jasno je, da prepoveduje vojne zločine, zločine proti človeštvu in tako naprej, in genocide, ampak šibanje, po mojem mnenju, ni prepovedano za mednarodno pravo. In konvencija o mučenju, ki je Malezija še ni um, ratificirala, govori o tem, da bi šibanje lahko bilo um, mučenje ampak še ni mučenje. In zato mi prosim povejte, zakaj je šibanje nezakonito, um, kot ste rekli v resoluciji, tudi nezakonito tudi v skladu z mednarodnim pravom. Kolega Posel, tudi če to ni bilo direktno vprašanje. No, meni se zdi, da je vprašanje in bi rad odgovoril, da seveda, da je šibanje, mučenje in da seveda je um, prepoved eh, mučenja tudi sestavni del mednarodnega prava in človekovih pravic, ne glede na to, ali je to kdo eh, država ratificirala ali ne. Hvala lepa, kolega Kosel. Sedaj pa za eno minuto 30 kolegica Veržija. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Malezija je ena tistih držav, za katere je sodelovanje z Evropsko unijo, čeprav se je začelo nedavno in je bolj skromnega obsega, zelo pozitivno. To drži na gospodarskem področju, ampak držati bi moralo tudi na socialnem področju glede izobraževanja za pravice žensk in glede zaščite najrandljivejših skupin ljudi. Nažalost je pa situacija na področju človekovih pravic daleč od idealne. In to, o čemer govorimo danes, tudi jasno ilustrira, zakaj gre. Čeprav je Malezija podpisala celo vrsto mednarodnih konvencij in tudi um, univerzalno konvencijo o človekovih pravicah, še vedno zavrača to, da bi podpisala druge in tudi mednarodno konvencijo proti mučenju. Malezija je ena tistih držav, ki še izvaja smrtno kazen in to tudi pri obsodbah za trgovanje z drogami. Telesno kaznovanje je tukaj na vsakodnevnem eh, dnevnem redu eh, in uporablja se za vse, za moške, ženske, otroke in tudi za šolarje, ki niso ravno ubogljivi. In še slabše, te kazni se izvajajo s sodelovanjem zdravnikov ob neupoštevanju njihove zdravniške etike. In to zato, ker morajo ti zagotoviti, da bodo obsojeni prestali celotno kazen, ki jim je naložena. Kolikor vemo, je do danes. Um, več kot 60 tujcev, priseljencev bilo kaznovanih na ta način in število je, če pogledamo več let za nazaj, še veliko, veliko večje. Zato mora malezijska vlada prenehati se to uh, prakso. In uh, morda bi Evropska unija vendarle morala uporabiti vsa sredstva oziroma vsa orodja prepričevanja za to, da bi Malezijo usmirila na pravo pot na tem področju. Hvala, kolegica Veržja. Pri vseh avtorjih sem eh, bil uvidevan, ampak ne gre za to, da, da prekoračite za več kot eno tretjino vaš čas govora. Tudi če smo tik pred nazadnje srečanje pred eh, Božičem, morate biti pošteni in tudi če bo vsak prekoračil čas, potem ne bomo prišli do konca. Gre torej tudi za vprašanje kolegijalnosti. Naslednji kolega pridal, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi citiral študijo Amnesty International iz decembra 2010. Najmanj 10 tisoč zapornikov, 6 tisoč beguncev vsako leto občuti kaznovanje s šibanjem. Veliko tega se izvaja v zaporih in Gospod Tenok je že povedal, nažalost, Malezija ni edina država, kjer se uporablja tako anakronistično kazen. Dejansko gre tu tudi za uh, Singapur. To pa je problematično posebej za um, Malezijo, saj število zločinov uh, in prekrškov, ki se jih kaznuje s šibanjem, je še večji. 66 vrstnih eh, kaznjivih dejanj obstaja in tu ne gre samo za nasilna dejanja, ampak tudi za zlorabo mamil in pa za nelegalno priseljevanje. Gospod Posed ima prav, rekel je, da gre za mučenje in v mednarodnem pravu obstaja popolna prepoved mučenja. Hvala. Hvala kolega Preda, kolega Palet ki se je opravičil, zato sledi kolega Jete Meki za eno minuto. Zdravo. Kolegica Jete Meki. Predsedujoči, resolucija parlamenta je zelo pomembna, kajti na tisoče ljudi je podvrženo kaznovanju šibanjem vsako leto in to je nehumana in ponižujoča um, oblika kaznovanja in bi jo bilo treba ukiniti na celem svetu. Šibanje je oblika mučenja in uh, gled, po podatkih uh, Amnesty International je bila muslimanka šibana v. Maleziji lani, razlog pa je bil to, da je pila pivo. Amnesty International je tudi poročal o šibanju priseljencev in priseljenih delavcev v Maleziji. In um, pozivamo malezijsko vlado, da okinejo šibanje kot obliko kaznovanja in tudi da ratificirajo konvencije Združenih narodov o protokolih o mučenih in pa mednarodne sporazume o civilnih eh, in pravica. Hvala. Hvala, kolegica Jetemeki. Naslednji ima besedo gospod Zjobro za eno minuto. V zadovoljstvo mi je, da vidimo gospodarski napredek Malezije, in da je blaginja vedno večja. Preseneča pa nas, ko beremo poročilo Amnesty International o široke uporabljenim kaznovanju s šibanjem v Maleziji. Res gre za kruto kaznovanje, ki se ga včasih izvaja za majhne prekrške. Še toliko bolj kruto je to pri nezakonitih priseljencih in ljudeh, ki so prisotni v državi brez eh, dokumentov, vključno za begunci iz Burme ampak uh, krutost tega kaznovanja gre z roko v roki za tradicionalno zgodovino tega kaznovanja v tej državi. Številni prekrški so povezani z verskimi zakoni in z lokalnimi običaji. Primer je lahko primer Kartiki Hari Suhar, ki je bil obsojen na šibanje, zato, ob, obsojena na um, šibanje, kjer je pila pivo v baru. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Paška, minuta 30. Hvala lepa za besedo. Islamsko tradicionalno pravo, šarija, ki se ga tudi uporablja v številnih muslimanskih državah, dopušča fizično kaznovanje. In tako smo tudi priča temu, da je nekdo kaznovan s šibanjem, ker je pil pivo. Šibanje se uporablja tudi v ženskem zaporu in eh, to tudi zato, ker eh, so muslimanski vodje ukazali to vrstno kaznovanje. Tako so ženske podvržene takšnemu um, kaznovanju, tudi Nazarudin Kamarudin je bila obsojena na šest udarcev šibo zaradi manjšega prekrška in za um, tudi bivanje v zaporu. Namen tega kaznovanja je pa to, da naj bi bil zavračilni ukrep. In tudi pod Eh, oziroma namestnik ministra za izobraževanje je do, odobril to vrstno kaznovanje v šolah in dovolil, da tudi ravnateli v šolah um, dopušča in izvaja to vrstno kazni in da se o tem obvesti starše in da je prisotna tudi priča. To, kar tukaj doživljamo, ni neka egzotika, ampak je resnično življenje v muslimanski državi. Zato moramo uporabiti diplomacijo, zato da pomagamo to vrstnim oziroma tem državam, da opravijo s temi srednjeveškimi praksami. Hvala, kolega Paska. Sedaj pa še drugi. Za eno minuto, gospod Sonik. Hvala lepa. Moramo obsoditi bičanje in druge fizične kazni in poniževanje ljudi. Malezija ne more kar eh, izklicati svojega uh, zakonika, ki Za 66 oblik kaznjivih dejanj predvideva šibanje, kajti šibanje je mučenje in to je prepovedano z mednarodnim pravom. Amnesty International nas eh, opozarja na usodo nezakonitih priseljencev, ki so podvrženi kaznovanju s šibanjem. Malezija lahko zaščiti človekove pravice in mislim, da bi morala pri tem biti bolj ambiciozna in uh, tudi mi moramo biti bolj ustrajni in izvajati večje pritiske. Človekove pravice morajo biti um, temeljni pogoj za kakršnokoli obliko sodelovanja z Malezijo. Hvala. Hvala kolega Sonek, sedaj pa kolega Crnecki za eno minuto. Predsedujoči, gospe in gospodje, Malezija je ekonomski tiger. Gre za razvito državo, ki sledi ki je zgled za celotno vzhodno Azijo, ampak ta tiger ima resen problem. To pa je kaznovanje s šibanjem. Seveda lahko rečemo, da moramo spoštovati njihove kulturne razlike. Mi kot evropejci moramo biti Eh, sens, sens, senzibilizirani za to in ne smemo, ampak da tudi ne smemo usiljevati naših rešitev drugim celinam, ampak v tem primeru gre za človekove pravice. Človekove pravice pa so nekaj, kar je univerzalno in ne glede na raso ali vero in tako naprej. In kot Evropski parlament smo dolžni braniti človekove pravice in pravico do človekovega dostojanstva in šibanje zagotovo ni v skladu s človekovim dostojanstvom. Hvala lepa, gospod Crnecki. Kolegica Makovej za eno minuto. Hvala lepa. Izvajanje telesnih kazni krši človeko, je ponižadojoče za ljudi. Šibanje je proti, pravi, proti prepovedi mučenja, ampak je tudi proti prepovedi, nehumanega in ponižočega ravnanja in v Maleziji ogromno ljudi trpi zaradi tovrstnega kaznovanja in to kaznovanje je tako hudo, da um, žrtve pogosto izgubijo zavest in uh, tisti, ki izvajajo to kaznovanje, kršijo človekove pravice, torej tudi oni izvajajo nek eh, vrste kaznjivega dejanja, saj povzročajo trpljenje ljudi. Zato pozivam parlament v Maleziji da, in vlado v Maleziji, da ukine to vrstno kaznovanje z, eh, iz njihovih zakonov. In pa šibanje in pa bičanje ljudi v imenu vlade se mora končati. Hvala. Hvala kolegica Makove. Sedaj pa kolegica Basesko eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči. Obžalujem, da v Maleziji še vedno se uporablja kaznovanje z šibanjem in eh, to še vedno v tako veliki meri. Namesto, da bi omejili to vrstno kaznovanje, ga vlada v Maleziji še spodbuja. Oblasti se sklicujejo na neutemeljen argument, pravijo, da je to zakonito in da ima odvračilen učinek in da se kriminaliteta manjša. Poleg tega pa dobivajo uradniki v zaporih še nagrade za kaznovanje. Skrb, zaskrbljujoče pa je, da je več kot 6 tisoč beguncev in več kot 10 tisoč zapornikov postanejo žrtev teh prakse in sicer vsako leto mislim, da je zelo pomembno, da žrtve, ki niso iz Malezije, prejmejo ustrezno zaščito, imajo pravico do poštenega sojenja. Trenutno nimajo dostopa do oskrbe, kot je tudi storitev do tolmač in tako naprej. Hvala, sedaj pa postopek ujemite pozornost eh, predsednika in za eno minuto dobi besedo kolega Repo. Eh, arvoisa puhemies, tuomioistuimen määräämä raippa rangaistus. Hvala. Kaznovanje z eh, šibanjem, kjer se obsojenega pritrdi na, na nek um, stebr in se ga potem tepe z palico oziroma se šibo po hrbtu. To je popolnoma nespremljivo, je pa v Maleziji preraslo v pravo epidemijo. In izjava vlade, da je fizična kazen um, učinkovito zatiranje kriminala, ni pravilna. To vrstno kaznovanje moramo zaustaviti, kjerkoli se že dogaja in s to resolucijo parlament upravičeno poziva malezijske oblasti, da ne munoma prekinejo s, tem, s takšno prakso, s takšnim kaznovanjem in zmučenjem in to tako v zakonu kot v praksi. Hvala. Dank, Repo, Hvala, kolega Repo. Sedaj pa kolegica uh, Göringer de Odenberg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 66 kršitev se kaznuje z bičanjem. E, zaporniki so pridržani v zaporu in nimajo nikakršne informacije, kdaj bo ta kazen izvršene. E, po Amnesty International je tako kaznovanih deset tisoč ljudi letno. Tega so deležni tudi um, ilegalni imigranti, ki ne razumejo jezika, ki sploh ne vedo, zakaj gre, vendar pa malezijske oblasti ne vidijo razloga, eh, da bi eh, spremenile to zakonodajo in smatrajo to za učinkovit eh, način proti um, tem kršitvah. EU eh, e je prispevala 17 milijonov eh, za spodbujanje malezijskega eh, gospodarstva, zato bi morali ustrajati na tem, da naj Malezija ratificira konvencijo proti mučenju in upošteva mednarodne standarde. Hvala. In sedaj še gospa kolegica Kretuza kot zadnja govornica. Domnule predsednik, domnule komisar, peste zdaj. Eh, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Več kot deset tisoč državljanov eh, je letno deležnih kazni za šibanje, kajti ta kazen je predvidena za 66 kršitev in to področje želijo še razširiti in to je nekaj, kar nas lahko zelo skrbi. Kajti žrtve ne prihajajo samo iz Malezije, ampak tudi iz tujine. Ni dovolj informacij, zdravniki kršijo zdravniško etiko in uh, žrtve ne dobijo pravne pomoči. Evropska unija bi morala storiti več za ukinitev te kazni. Eh, kajti to predvideva konvencija proti mučanju. Potrebno je spoštovati človekove pravice, zagotoviti pošteno sojenje in prosilce za azil in begunce je treba zaščititi. Hvala. Dank, Hvala, gospa kolegica Kretu, za. Eh, konec te debate pa še gospod komisar Pibalk. Spoštovani predsedujoči, spoštovani predstavniki parlamenta, komisija obsoja to vrstno kaznovanje, to je v nasprotju z načeli človekovih pravic in eh, z listino Združenih narodov. Ta uh, Načela se odražajo tudi v smernicah Evropske unije v zvezi za politiko napram tretjim državam, ki izvajajo kaznovanje s šibanjem ali druga um, kruta kazn, k, oblike kaznovanja. Skrbi nas izvajanje kaznovanja s šibanjem v Maleziji, vendar pa predlagamo, da resolucijo razširimo na vse države, kjer se še vedno izvaja kaznovanje s šibanjem. Evropska unija skupaj z Združenimi narodimi redno izpostavlja vprašanje šibanja v Maleziji. Nekatere države članice so to tudi storile v kontekstu ratifikacije konvencije Združenih narodov proti mučenju in med svetom za človekove pravice Združenih narodov, ki je potekal februarja 2009, je bilo to tudi izpostavljeno. Prejšnji teden na seminarju Združenih narodov o priložnosti dneva človekovih pravic je bila Malezija pozvana naj ratificira konvencijo in da naj upošteva tudi ta, te določbe. Isto je bilo izpostavljeno tudi med pogovorom komisije z zunanim ministrom Malezije. Evropska unija in Malezija se bodo kmalo začeli pogajati o, o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki bo vključeval tudi določbo o človekovih pravicah. Ko bo sporazum veljaven, bo predstavljal temeljno podlago za trajen dialog o človekovih pravicah za Malezijo. Tudi v, v tem času pa bomo ta dialog nadaljevali. Hvala. Hvala, gospod komisar. In sicer je bilo vloženih šest predlogov za eh, resolucije.